So, liebe Kollegen. Drage Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt sind. Tako, zdaj so pa vsi v dvorani, prav prisrčno pozdravljeni, tudi kolege, ki so sedaj novi. Hvala eh, oziroma pozdravljam tudi vse obiskovalce. Naslednja tema je nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov. In med nami so tudi gostje, ki jih prisrčno pozdravljam. Jaz si obetam zelo zanimivo razpravo, slišali bomo več predstavitev. Prisrčno pozdravljam gospoda Margosa iz komisije. Potem z omrežja Impel je tu predsednik Cucika in Jackie McLeod, direktorica o Evropske okoljske agencije. Se pravi, da imamo na podiju res zelo ugledne osebnosti. E, takoj predajam besedo predstavniku komisije, ki bo, bo podal predstavitev in potem bo sleda, sledila razprava in kolegice in kolegi imajo priložnost, da podajo svoje prispevke. Prisrčno pozdravljam veliko delegacijo socialistične, delegac, eh, socialistične politične skupine. Za enkrat so v dvorani samo poslanci socialistične politične skupine. No, zdaj pa šala ob strani. Predstavnik komisije ima besedo. Thank you. So, my name is Julio García Burgues. Lepo pozdravljeni, sem vodja enote za ravnanje z odpadki iz Gite za okolje. Najprej hvala lepa, da ste povabili komisijo, da predstavi to leto poročilo o izvajanju uredbe o pošiljkah odpadkov. Najprej želim predstaviti metodologijo pri našem delu. Potem kot drugo želim pojasniti področje uporabe poročila, ter potem kot tretje želim izpostaviti nekatere glavne ugotovitve. Najprej metodologija, to je tretje poročilo komisije glede izvajanja uredbe o pošiljkah odpadkov. 51. člen uredbe smo tukaj upoštevali, tukaj smo zajeli leta 2007-2009. To poročilo temelji na dveh različnih dokumentih, poročilih, ki jih morajo države članice vsako leto posredovati. Kot prvo, gre za kopijo poročila sekretarjatu Baselske konvencije. To vključuje kvantitativne podatke, o čezmejnih pošiljkah nevarnih odpadkov. Potem drugo poročilo, tam so pa dodatne informacije, ki so posredovane komisiji v obliki vprašalnika. Države članice elektronsko pošljajo podatke Eurostatu urad Eurostat potem zbere podatke, številke, ki jih imate tudi v dokumentu za službe ob tem poročilu. Prav tako pa imamo tudi um, predlog glavnega poročila. V poročilu je predstavljena širša statistična slika. Ta je nasplošno zanesljiva, je pa res, da obstaja nekaj vrzeli oziroma nedoslednosti, predvsem iz dveh glavnih razlogov. Kot prvo, nekatere države so precej pozno posredovale ta poročila, sicer zdaj jih ne bi izredno izpostavil. Um, ampak so pa te države zapisane v poročilu. Je pa stvar jasna, če države ne pošljajo poročil podatkov za dosti kmalo, potem komisija pač ne more pripraviti celotnega pregleda položaja. No, v nekaterih primerjih Eurostat vendarle je uspel pripraviti ocene in s tem smo tudi zapolnili nekatere vrzeli. Prav tako se včasih pri podatkih držav članic pojavljajo nedoslednosti. Naprimer, skupne številke za uvoz in pa izvoz odpadkov med državami članicami bi morali biti um, podatkovno gledano iste. Torej, to bi se moralo dejansko ujemati. Tukaj gre za izvoz odpadkov iz držav članic zunaj uh, držav članic. Um, izvozi so višji kot uvozi. Področje uporabe, naslednja točka. V poročilu smo predstavili podatke glede ravnanja z odpadki in pa uh, um, glede čezmenjega prevoza um, strupinih odpadkov v in iz EU držav. No, nekateri nestrupini odpadki pa sicer niso vključeni v postopek priglasitve, to je potem druga stvar. Uh, po EU zakonodaji um, ni treba poročati o takšnih gibanjih nestrupenih odpadkov, ampak vendarle, smo ugotovili, da je pomembno imeti tudi mehanizme za to, da um, spremljamo tudi druge vrste podatkov um, glede odpadkov, tudi nestrupenih odpadkov. Evropska agencija za okolje je pripravila podatke o teh gibanjih na zunanih in notranjih mejah Evropske unije. To poročilo je sveto zelo pomembno, ker ti predstavlja celostno sliko tudi glede um, nestropenih odpadkov in njihovih prevozov. Tukaj gre zlasti za uh, papir, kovine, plastike, um, ki se um, izvažajo v tretje države. Pa še eno ugotovitev iz tega poročila. Uh, Um, naj se osredotočim na štiri vidike. Kot prvo, vedno več je proizvodne strupenih odpadkov. Med letoma 2002 do 2008 se je v EU to povečalo za 46 odstotkov, potem leta 2009 um, ehm, se je številka nekoliko znižala, ampak to je bila gotovo samo posledica gospodarske krize. Povečana količina strupenih odpadkov je jasno pokazala, da moramo okrepiti svoja prizadevanja na področju um, ravnanja z odpadki. Potem glede ravnanja. Leta 2009 je okoli 20 odstotkov vseh strupenih odpadkov bilo um, predelanih v državi, kjer so odpadke tudi proizvedli. No, v nekaterih državah, naprimer v Sloveniji, v Luksemburgu, Irski, um, v Belgiji, na nizozemskem in paradanskem, pa so količine izvoza zelo visoke, več kot 40 odstotkov. Zanimivo, nekatere izmed teh držav, naprimer Belgija in pa Nizozemska, po drugi strani tudi uvažajo veliko um, takšnih odpadkov. Potem naslednja gotovitev, tretja. Večina stropenih odpadkov uh, se sicer obdela v um, državi izvora, ampak po drugi strani pa smo videli, da se je po letu 2001 tudi um, čezmeni pretok um, povečal. To ni nujno slabo. Um, sicer se ponovadi želimo držati um, načela bližnjih lokacij. V nekaterih državah imajo um, dobre objekte za predelavo odpadkov, v drugih pa precej manj takšnih objektov. Zato so časi zgodili, naprimer, da um, iz neke regije v eni državi pošljajo te odpadke v drugo državo, kjer ima boljše takšne centre. In potem še ena zelo zanimiva gotovitev. V pročilu je zapisano, da je EU dosegla samo zadostnost glede predelave strupenih odpadkov. To pomeni, da se nam sedaj ni treba zanašati na zmogljivosti iz držav zunaj Evropske unije. Več kot 90 odstotkov um, vsega čezmenega pretoka strupenih odpadkov se v bistvu dogaja med državami članicami znotraj EU. Samo majhen del se potem izvaža zunaj um, EU. EU je postala neto uvoznik strupenih odpadkov od leta 2001. Se je uvoz, um, je uvoz za petkrat do desetkrat višji kot izvoz. potem zanimivo, trgovinski tokovi glede stopinjih in nestopinjih odpadkov gredo v obratne um, smeri. Torej, Nestrupene snovi izvažamo, um, strupene odpadke pa uvažamo. potem še glede ravnanja. Tukaj um, se pojavlja vrzel. Um, naša zakonodaja prepoveduje določene pošiljke um, strupnih odpadkov v države v razvoju oziroma v um, države, um, kjer se opravlja um, razrez. Če si pogledamo uradne številke, potem bi lahko prišli do zaključka, da nezakonite pošiljke ne igrajo zelo velike vloge v realnem stanju. Samo v 400 eh, primerjih nezakonitih pošiljk um, smo videli probleme za leto 2000. 9. No, je pa res, da je to morda lahko samo vrh ledene gore. Empel je s svojimi študijami pokazal, da vendarle um, obstaja um, več, dejansko več nezakonitih pošiljk po EU. Sedaj želimo okrepiti inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov v EU, to je tudi zapisano v našem poročilu. Sedaj razmišljamo o različnih mehanizmih, kako to storiti. Um, naslednje leto naj bi pripravili zakonodajni predlog za to, da bi ukrepili inšpekcijske preglede um, v povezavi z uredbo za um, pošiljke odpadkov. Prav tako smo tudi že sprili ukrepe za to, da bi um, se lotili tudi nezakonitega um, izvažanja, um, naprimer elektronskih odpadkov ali pa uh, prizvodov, ki so že pri koncu življenjskega cikla. Glede elektronskih um, oziroma električnih aparatov, to je gotovo znano, um, marsikomu smo sedaj uh, za novo direktivo um, spremenili breme dokaza. Vsak izvoznik um, uporabljanja elektronske opreme mora dokazati, da ta oprema oziroma proizvod ne pomeni elektronskih odpadkov. Potem pa še um, vozila, ki so pri koncu življenjskega cikla. Tukaj imamo direktivo. Um, smernice za odpadna vozila smo razvijali skupaj z državami članicami, ki izvažajo takšna vozila. Te smernice že veljajo. In sicer od 1. septembra 2011. To je vse. Hvala lepa za vašo pozornost. Upam, da bodo te ugotovitve iz poročila koristne za naše delo v zvezi s pošiljkami odpadkov. Seveda bom z veseljem odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Prav tako pa me tudi zanima, kakšne predloge morda imate za to, da bi izboljšali um, ta naš pomemben mehanizem. Hvala lepa, sedaj pa Jackie McLeod. Eh, direktorica Evropske agencije za okolje. Vi pa boste predstavili to poročilo. Hvala lepa. Um, gospod predsednik, veliko veselje, da sem tukaj. Eh, dobili ste, mislim, da to um, tudi kope poročila glede uh, pošiljk odpadkov na zunanih in notranjih mejah EU. To se navezuje na tisto, kar je tudi komisija obravnavala. Namreč um, imamo daljša obdobja, želimo um, opozvati trende na daljši rok. Uh, Eh, te pošiljke se povečujejo um, znotraj držav, um, pa tudi na vzven. Nekatere številke so predvsej zanimive, naprimer pogledamo si 10 let od konca leta 1990 do 2011. Naprimer, izvoz um, bakra, nikla, um, kovin se je podvojil, potem um, drage kovine so se povečale za trikrat in pa plastika za petkrat to so predvsej velike številke, če pomislimo o um, vodini pobudi glede učinkovitosti virov. Tudi v zadnjih desetih letih se je um, podvojilo število takšnih strupnih odpadkov, tudi zaradi večjega števila držav članic EU. Torej, kako je s temi uh, pošiljkami odpadkov, kam to gre, zakaj se povečuje? Glede čezmernega premika, um, seveda se želi um, izboljšati možnosti za reciklažo in pa za. Um, odlagane, v nekaterih državah so možnosti um, draže, v drugih cenejše. Na koncu, če se da zmanjšati stroške za okolje, je to potem seveda dobra rešitev. Prav tako se um, pošiljke odpadkov lahko tudi uporabijo za proizvodno nečesa novega, če je to, um, to, kar se dogaja, potem je to dobro, tako da pač ne potrebujemo novih naravnih virov. To je nekakšna predloga za um, učinkovito rabo virov v gospodarstvu, ampak vedno se pojavlja tveganja, naprimer pri prevozu, potem so tukaj okoljski učinki, ampak predvsem pa je važno, kakšna je ciljna država. Mi se moramo predvsem vprašati um, pri tem poročilu, tudi pri um, vašem delu um, komisija, naslednje. Ali prejemnik lahko um, to ustrezno obdela in ali to lahko stori varno? včasih odpadki um, pristanejo v državah, ker nimajo zmogljivosti, da to obdelajo. Zakaj smo priča takšnemu um, povečanju v tem um, obdobju? Uvedba enotnega trga um, v EU leta 1993 je pospešila čezmejni pretok vsega, tudi odpadkov. Tudi politike za obnovljivo energijo so to še povečale glede različnih proizvodov. Torej imamo kar dobre razloge za to, da se eh, količina odpadkov povečuje. Ampak obenem pa imamo tudi veliko usklajenih strogih pravil glede ravnanja z odpadki. To pa zahteva nove pristope za ravnanje z odpadki. Naprimer, um, manj v odlagališča, več v reciklažo, um, to so dobrodošle spremembe, ampak infrastrukturo za ravno z odpadke pa je včasih treba prenoviti, spremeniti. Včasih kakšna država nima zadosti objektov, zato potem to izvažajo in to je lahko na kratki rok dobra rešitev. Ehm, potem pa je tukaj še veliko drugih um, faktorjev, naprimer ne, gospodarska rast v nekaterih državah in pa uh, popraševanje. Azija, naprimer, um, želi našo plastiko, um, popraševanje veliko in tudi to potem spremljamo potem se včasih ti odpadki tudi pretvorijo v energetske vire, torej preko sežiganja. Kakšni so skupni vzvodi? Skupna gonila. Če si pogledamo čez mene pošiljke, je treba upoštevati različne kategorije odpadkov in tukaj imamo različne vzorce pri teh pošiljkah um, stropilni odpadki. Uh, v glavnem ostanejo znotraj EU, ponavadi gredo um, v sosedne države, naprimer stropilne odpadke. Uh, včasih se zgodi, naprimer, da država članica uh, ima predvsej boljše uh, kapacitete kot pa kakšna druga, zato um, potem dobi več takšnih odpadkov. Potem eh, so razlike tukaj tudi pri um, ehm, pridobivanju, včasih je potem problem um, oziroma prednost lokacija, um, kjer je včasih uh, bliže nekaj peljati v sosedno državo. Ampak pri um, nestopenih odpadkih pa veliko um, teh odpadkov gre zunaj um, EU, naprimer plastika in pa nekatere druge stvari. To kaže, zakaj gre. Popraševanje seveda povečuje tudi cene in ta trend se bo gotovo le še nadaljeval. Um, tukaj imamo sicer nekatere cilje za reciklažo, ampak, uh, ki so v drugi smeri, ampak na splošno mislim, da se bo trend nadaljeval. Uh, um, cilji glede reciklaž v bistvu so um, pospešili tudi um, ponudbo. Imaš trg, imaš večje popraševanje. Treba je uh, pričakovati še več pošiljk, kajti tudi pričakovanja glede reciklaže so večja. Um, Nestrupni odpadki so se precej povečali, naprimer pri kovinah, pri um, um, jeklu 18 milijard eh, leta 2011 je ta številka. Potem trgovina um, z odpadki, to včasih lahko prenese kar velike eh, koristi. V redu za koristi za gospodarstvo, ampak eh, to na škodo okolja. In odpadki, ti so pravadi um, strupeni, zato so v bistvu nezakoniti. EU tega ne sme izvažati v države zunaj OECD. Uh, pri um, e-odpadkih um, se kaže, da veliko um, e-odpadkov um, se izvaža v Afriko, v Azijo iz Evropske unije, ampak se jo potem to označi kot um, rabljeno blago. Nekaj, naprimer, um, je lahko uporabljeno blago in lahko to potem v Afriki ali pa Aziji ponovno uporabijo, ampak na koncu pa to še vedno postane odpadek. Tudi tam v tej državi ima to še vedno svoj življenski. Um, uh, Rok, rok uporabe. In v bistvu to pomeni, pomeni, da samo priložimo problem v prihodnost. Tukaj v tej brošuri vidimo, um, kje na koncu to pristane. Um, 300 ton na um, ulicah v Indiji, um, ki tam trohnijo, to gotovo ni ravno um, lepo videti. E, odpadki so lahko dragoceni, težko um, je z njimi upravljati. Moramo pogotoviti, kako uh, v bistvu um, poskrbeti za to, da um, ne bomo na napačen način um, izrabljali nizke um, cene delovnih delovne sile v tretjih državah. Prav tako vidimo, da se tudi znotraj EU zbirajo odpadki, ampak se potem ne reciklirajo, torej nekam že gredo ti odpadki. Potem nezakonito gibanje odpadkov, um, to seveda tudi pomeni izkrivljanje trga za proizvajalce in pa za trgovce. Nezakoniti odpadki so resno tveganje tudi za EU. Sedaj zato želimo spodbuditi vse, da ugotovimo, kako um, uskladiti um, inšpekcije. To je zelo pomembna um, stvar. Prav tako pa moramo tudi pogledati na celotni um, EU ravni, um, katere organizacije delujejo, um, potem kako je to povezano z um, drugimi nezakonitimi dejavnostmi. Na tak način bi lahko upam, da um, zaezili. Um, izvažanje pa nasplošno proizvodno nezakonitih odpadkov. Na koncu pa še glede um, informacij. Mislim, vedno govorimo o tem tukaj, vedno um, potrebujemo čim boljše informacije um, glede prevozov. Mislim, da jih lahko dobimo za kar nizko ceno. V poročilu vidite tole. Države članice morajo um, posredovati samo um, skupne podatke glede um, odpadkov um, in sicer v skladu z Baselsko konvencijo. To je predvsej ponostalen postopek, ampak sedaj imamo tudi um, bolj uh, kompleksen postopek za posamečne um, EU države. Veliko um, držav v bistvu ima predvsej um, bolj uh, kompleksne sezname v skladu z um, EU um, smernicami za odpadke. Zato sedaj želimo čim bolj redno poročanje, um, da bi torej uporabili um, bolj kompleksne podatke iz držav članic EU in na ta način um, poskušali ugotoviti, kako um, se čim bolje um, izvaja zakonodaja pri odpadkih. vedno moramo uporabljati zelo um, sofisticirane tehnologije za ravnanje z odpadki, te niso posod na voljo in to potem pomeni večji izvoz. Če se bo to še vedno povečevalo, bo to pomenilo še večje posledice za Evropo. Problem je v tem, da teh odpadkov ne upravljamo za naše gospodarstvo, torej z recikliranjem, um, to je problem, ker uh, te številke pred reciklaže so lahko včasih zelo nizke, tudi samo po 4 odstotke. Um, vse države se trudijo, ampak problem je v tem, da je nek da je aparat iz številnih različnih snovi in potem je to težko um, izločiti samo kot eno kovino, naprimer. Če bomo uh, direktive o odpadkih bolje izvali, bomo tudi um, povečali um, dobavo um, recikliranih odpadkov. Torej, um, zunaj EU bomo imeli večje poprašovanje potem, ampak moramo misliti tudi na svoje vire, svoje potrebe. To je zelo kompleksna veriga. Ampak uh, eh, morali bi bolje razmisliti o tem, uh, bolje bi morali povezati politike med seboj. Seveda, ja, tehnologije, um, manj odpadkov, eh, vse to moramo razviti, različne mehanizme, ampak vendarle uh, je treba poštevati tudi naprimer, um, različne um, sorazmere med direktivami za odpadki in pa potem um, strategijami za pridobivanje in pa reciklažo. Uh, Eh, odpadkov. Priporočam, da si pogledate to poročilo in hvala lepa, gospod predsednik, za priložnost. Ja, eh, Tako sedaj pa predajam besedo gospe Tučinski, ki je predsednica omrežja Impel. Hvala lepa. Hvala tudi z moje strani za povabilo. Smo zelo veseli da lahko z vami delimo rezultate dela Impela. Gre za Evropsko mrežo za izvajanje okoljske zakonodaje Evropske unije. Smo mreža, omrežje um, okoljskih uh, zakonodajalcev iz uh, eh, 43 držav, uh, imamo člane, gre za uradne organe, ki sodelujejo na prostovoljni ravni, kaj ti to po našem mnenju prinaša dodano vrednost nalogam, ki jih nosimo kot pristojne okoljske, okoljski uradi. Prisotni smo že od eh, leta 1992, torej praznujemo letos okroglo obletnico. In to, o čemer danes govorimo, je bistven sestavni del našega delovnega programa preteklih štirih let in mislim, da bo to prednostna naloga tudi v programu naslednjih treh let, ki bo trajal do leta 2015. Ime mi je Sofija Tučinska, sem predsedojoča in prihajam iz Švedske. Zelo vesela in počaščena sem, da sta z menoj še dve ključni osebi Magda Gosk iz švedskega inšpektorata, ki je v okviru članica usmerjevalnega odbora, pa tudi programski eh, menedžer za vodilni projekt eh, za imenom Enforcement Action Project, torej prav tako član Impela, ki eh, izvaja inspekcije, torej preverja, ali se pošiljanje odpadkov odvija tako, kot se mora po vseh pravilih za katera smo se dogovorili. Ključno vprašanje morda ni, da ugotovimo, ali preveč eh, izvažamo ali uvoža, uvažamo. Ključno je, da ugotovimo, ali je ta prenos, ta transport pravilen. Vodje projektov bom naprosila, da vam eh, podajo nekaj konkretnih podatkov. Eh, iz eh, nekaj highlightov iz našega vsakodnevnega dela. Sama pa vam bom podala povzetek našega dela. Torej, pošiljanje odpadkov in čezmejno pošiljanje odpadkov. Na to temo smo od leta 2000 do danes naredili celo vrsto projektov in s tem nadaljujemo. Kaj je vsebina našega dela? Snidemo se, dogovorimo se za scheme preverjanj, inšpekcij in potem določimo časovnico ter izbiramo, zbiramo podatke. Leta 2012 smo izvedli več kot 2000 eh, inšpekcij. In sicer preverjali smo tako pošiljanje odpadkov znotraj Evropske unije, kot tudi zunanje. Naša prva razmišljanja ki smo jih skupaj razvili, so opazili smo, da naša preverjanja glede na kršitve obstoječih pravil pravzaprav niso pokazala nič bistveno drugačnega kot preverjena v preteklih letih. Torej, stopnja je nekje 20 odstotna. 20 odstotkov preverjan je torej ugotovilo neke vrste kršitve navezojoč se na obstoječa pravila za pošiljanje odpadkov. Te prekrške, kršitve lahko delimo na dve skupini. Ena, ki se giblje bolj na področju internega pošiljanja, torej je transportna dokumentacija ni popolna, niso navedeni vsi podatki. Ko pa govorimo o pošiljanju zunaj EU, pa je ključna težava pošiljanje v države, ki niso članice OECD in, so, in da gre za odpadke, ki so eh, nevarni. Kot smo že omenili, gre predvsem za e-odpadke, električne, elektronske odpadke in eh, avtomobile na koncu njihovega življenjega cikla. Včasih nosijo naziv proizvodi za ponovno rabo, ampak to so nekako tisti eh, ključni odpadki, kjer prihaja do kršitev, kot se je pokazalo iz naših raziskav. 41 pošiljk, ki smo jih preverili, smo ustavili številni, v številnih primerjih smo jih vrnili v, na kraj izvora. O tem bo povedala več Katie. Tudi, kakšni so zaključki, do katerih smo prišli teh, na osnovi teh naših dejavnosti in kakšno bo naše nadaljno delo? Torej, smo mnenja, da dejstvo, da sodelujemo, torej članice. S tem spodbujamo, da se tudi drugot izvajajo preverjanja. Seveda je preverjanj eh, zunaj naše mreže veliko več, ampak sam projekt, ki ga izvajamo, spodbuja sistematski skupen pristop k tej dejavnosti. In to tudi v prihodnosti ostaja naša prednostna naloga. En od ključnih vidikov našega dela, ki ga v tej razpravi še nismo omenili, je potreba, da sodelujemo z drugimi odgovornimi eh, organi. Eh, to je policija, to so tožilci, to so pristaniški eh, uradniki. Brez tega tesnega sodelovanja, veriga preverjanj in izvajanja pravil ne bi vzdržala, zato tesno sodelujemo z navedenimi organi v naših projektih. Dočen element, za katerega smo mnenja, da je del izboljšena učinkovitosti, je pogled eh, na, do samega vira, torej odkot prihaja jo ti odpadki, da si torej ne ogledamo samo poti, ki so jo prevozili in jo imajo namen še prevoziti, temveč točko izvora. Zadnja točka našega dela pa je tudi nadaljna krepitev sodelovanja z državami in uh, okoljskimi uradi v teh državah, ki prejemajo uh, te pošiljke odpadkov. To so države v Zahodni Afriki, um, tudi za jugovzhodno azijskimi državami in uradi sodelujemo. Vse to je uh, del tega, kar je po našem mnenju bistvenega pomena za večjo učinkovitost in za večji uspeh pri preverjanju tega, teh pošiljk odpadkov. V naših dejavnostih vidimo tudi potencial za širitev ampak zaradi trenutnega stanja je virov, finančnih virov vse manj, tako da uspešna širitev trenutno ni možna. Poročila najdete na www.impel.eu, poročila naših prejšnjih dejavnosti. Tam so navedeni tudi primeri, o katerih sem govorila. In če mi predsedujoči dovoli, bi sedaj eh, projektno vodjo prosila, da poda nekaj eh, ključnih podatkov iz eh, dejavnosti, ki jih trenutno izvajamo, torej eh, iz preverjanj. Hvala lepa za predstavitev. Katie Oli, izvolite. Hvala lepa. Kot je povedala Sofija, ta naš projekt prikazuje, kako je trenutno stanje z pošiljanjem. Uh, na osnovi eh, preverjanj. Tri mesece letno se izvajajo ta preverjanja. Um, podatki za letošnje leto uh, prihajajo. Trenutno imamo podatke. Uh, eh, Podatki iz 32 držav, kjer je bilo izvedenih 8123 preverjanj v 110 podjetjih. 67 pošiljk smo fizično pregledali, 30 odsto, v 30 odstotkih je šlo za odpadke in 21 odstotna je bila stopnja kršitev. Pri podjetjih je v celoti v poprečju prišlo do 29 odstotne uh, stopnje kršitev. 1100 27 preverjanj smo izvedli na osnovi prej prejetih podatkov, 1500 uh, eh, so bila ad hoc preverjanja na mestu, več kot 4000 pa je bilo na ključnih preverjanj. Ključne kršitve so se nanašale na e-odpadke, eh, na stare avtomobile, tudi uh, um, odpadne avtomobilske pneumatike so vse večja težava. 39 odstotkov se, kršitev se je nanašalo na pošiljke, ki se pošiljajo zunaj eh, članic OECD, tukaj je bila Kitajska na prvem mestu. In kot posledica preverjanj eh, smo ugotovili, da je torej 91 odstotkih, v 91 odstotkih teh kršitev pošiljka bila poslana nazaj do vira. V 13 primerjih smo uh, sprožili tudi uh, dodatne, uh, dodatna preverjanja strani policije in tožilstva. S pomočjo policije smo izvedli 5500 preverjanj. Policija je bila prisotna na 3800 v eh, državah sosedah EU smo izvedli 2800 eh, preverjanj. Podatki letošnjega leta kažejo, da naključna preverjanja ostajajo eh, zelo pomembna eh, za ugotavljanje, kakšno je splošno neskladje eh, z pravili na tem področju, kljub eh, preverjanjem, ki se izvajajo na osnovi podatkov, ki smo jih prijeli vnaprej. Hvala lepa. Iz eh, vaših razlag je moč razbrati, da se surovine pošiljajo zunaj meja Evropske unije in to je za Evropo velika težava. Mislim, da imamo veliko priložnost, da ta trend ustavimo in na tak način tudi spostavimo nova delovna mesta. Um, postorimo lahko še marsikaj. Na tak način, eh, kot kažejo podatki, bi lahko v Evropski uniji eh, dobili 400 tisoč novih delovnih mest. Torej ne samo okoljska vprašanja so tista, ki nas silijo, da si to tematiko ogledamo, temveč eh, tudi stališče eh, torej, eh, surovin, industrijsko-politična komponenta je tista, ki nas vodi v to smer, pa tudi vzpostavljanje delovnih mest. Prvi bo sedaj besedo dobil Vitorijo Prodi na to pa Linda McEwen. Pri nas pozdravljamo tudi prvo kašansko <laughs> demokratinjo, kolegico, ki sedi tu spede, kolega Prodi. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospi McGlade in drugim avtorjem tega poročila. Želim torej eh, začeti s tem, kar je povedal predsednik. Komisija je končno izrazila neko industrijsko politiko, torej tu imamo dokument. Včeraj je predsednik Barozo govoril pred številnimi industrijalci v Evropi, imel nastop, torej o proizvodni dejavnosti. Moramo eh, zagotoviti dosleden pristop, koherenten pristop na evropski ravni. In tudi ti pošiljke odpadkov, ki jih imenujemo tudi viri, resursi, eh, upravičeno tudi na tem področju, moramo s, tem, s temi odpadki res tudi ravnati kot zviri, ne smemo ostati samo pri besedah. Eh, od 2000 do 2009 piše, v poročilu se je eh, so se odpadki povečali nevarni za 28 odstotkov. Pošiljke pa sto, za 163 odstotkov. Torej, uvoz nevarnih odpadkov iz držav, ki niso članice EU, so se povečale za 197 odstotkov. Torej, um, od 20 odstotkov na 27 odstotkov se je povečal delež eh, za odstranjevanje v, odpa, eh, v tujini. Veliko se seveda tudi sežiga. Mm, Dodaten problem so eh, nezakonite pošiljke elektronskih odpadkov in to se nadaljuje. Samo v pristanišču v Hamburgu je ustrezna agencija, ocenila, da so proti Afriki izvozili med 93 milijon ton, jih je bilo 227 tisoč elektronskih odpadkov. Agencija za okolje eh, pravi, da obstaja premalo informacij o teh čezmejnih pošiljkah odpadkov. Zato agencija pravi, da ne more oceniti, kakšni so razlogi za to povečanje eh, proizvodnje nevarnih od, odpadkov. Samo izhaja se iz tega, da je premalo zmogljivosti in da gre za različne stroške obravnavanja oziroma odstranjevanja odpadkov. Torej, vidijo cene predvsem kot glavno gonilno silo tega pojava, kar zadeva eh, izvoz eh, nenevarnih odpadkov, kot so plastika, papir in tako naprej, izvažamo glavnem v Azijo. In obseg tega, obseg izvoza je ogromen. 2011 je Evropska unija skoraj 10 milijonov ton um, izvozila odpadkov železa in stekla, uh, jekla, uh, eh, 12 milijonov papirja, uh, 1,7 milijarde evrov je to vredno in 4 milijone tone plastike. En, ena milijarda evrov je to. Želim dodati samo nekaj, kar trenutno parlament ravno preverja in ocenjuje. In sicer gre za razstavljanje ladi. Tudi tu smo pri eh, uporabi eh, bazelskega protokola, vendar nekako se iščejo drugi, druge možnosti, druge konvencije, ki bi olajšale eh, razstavljanje ladi drugi. Ampak kaj pomeni drugi? To pomeni, da, tako kot je povedal predsednik, enostavno zanemarjamo eh, pomen teh virov, ki bi lahko ostale v Evrope, Evropi in bi to bilo um, prijazno do okolja in tudi nam bi koristilo. Torej številke uh, iz tega poročila so eh, zelo impresivne. Ni nam še uspelo harmonizirati okoljskih standardov za odstranjevanje odpadkov. Um, torej nižje cene uh, štejo več kot višji standardi. Uh, eh, vidno vece proizvaja nevarnih odpakov, to smo slišali, in nezakonit izvoz poteka usporedno, predvsem to velja za elektronske odpadke. Uno in, eh, in, Uno in Interpol sta rekla, da je pri teh eh, ilegalnih odpadkih veliko tudi mednarodnega kriminala. Torej, to je na vsak način dejavnost, ki omogoča tudi pranje denarja, ki izhajajo iz nezakonitih dejavnosti. Evropska unija eh, se sooča eh, z odtekom eh, pomembnih virov, kot so naprimer železo, jeklo, nikl in tako naprej proti Aziji. In to Eh, služi samo majhnemu številu trgovcev, eh, ki trgujejo predvsem s pomembnimi surovinami na svetovni ravni. Ni še eh, možnosti, da bi konkretno izvedeli pravilne številke glede izvoza, tako da bi preprečili ta Eh, nezakonit izvoz nevarnih snovi in da bi tudi natančno vedeli, koliko tega nastaja. Torej, potrebujemo tudi agencijo oziroma nek kraj, kjer bi eh, centralizirali podatke o čezmejnih pošiljkah odpadkov, tako da bi eh, razumeli, kdo so akterji, kdo so tokovi teh snovi. Eh, kaj ti vse skupaj postaja vedno bolj nepregledno in pušča veliko prostora neloga, nelegalnim dejavnostim. Impel opravlja dobro delo, vendar se morajo države članice bolj zavedati, da naj bi ta naloga bila obvez, obvezna za nje. Torej gre za eh, ustrezno zbiranje podatkov in tudi za inšpekcije, ki so potrebne. Želim pa opozoriti tudi na geografsko karto na 40 tisoč stran, strani. Torej, v Nemčiji uh, um, ti tokovi eh, odpadkov iz in v Nemčije, kaj je razlog za to? Um, hvala, gospod Prodi, Linda McKevin strani naše okoljske agencije vemo, da so e-odpadki velika težava. Številni bivši policisti se pomagajo v boju proti tem pošiljkam. Imam dva vprašanja. Prvo je, zdi se mi, da je veliko ljudi takšnih, ki se ukvarja z recikliranjem. Ali je morda mešanje uh, Eh, različnih odpadkov, težava pri pravilnem izvažanju in pošiljanju podatkov. Ali je to ključna težava? In kaj bi bilo, če bi morali vsi objavljati, kam pošiljate eh, snovi, ki jih želite opravljati? Kaj ti eh, tukaj roka opere roko, jaz prodam tebi, ti prodaš dalje in tako naprej. Eh, včeraj smo govorili o recikliranju ladi. In tukaj imamo podobne težave. Lastniki ladjo prodajo nekomu in ta jo proda naprej in oni zopet naprej in tako si operejo roke eh, eden drugemu in več nimajo težav s tem. To skrbi eh, tudi občane. Pišejo mi, zakaj morajo ločevati odpadke, ne vedo pa, kaj se z njimi dogaja. Če pa potem vidijo otroke na. Uh, uh, uh, plažah Bangladeša, ki reže, režejo ladja ali pobirajo različne vrste odpadkov. Ali v državah članicah sploh obstaja zadostna volja do eh, tega ravnanja, torej eh, do sledenja tem pošiljkam in eh, ali ne bi morda obvezali države članice naj objavljajo, kam gre do ti odpadki. Hvala lepa, Krista Klas. Hvala. To je zelo zanimiva tema. Žal mi je, da nas je tako malo, morda četrtek popovdne ni pravi trenutek za tako razpravo. Zapisala sem si vprašanje, ali je nadzor zadosten, to da slišala sem, eh, da si vi predstavljate še obsežnejši nadzor, če bi imeli za to zadostne vire. Ampak o kakšnem nadzoru govorimo? Kaj nadziramo? Opredelitev odpadka je, torej to opredelitev je moč različno interpretirati. K trgovini sodita zmeraj dva, tisti, ki dobavlja in tisti, ki sprejema, kupuje. In če se oba strinjata, da ne gre za odpadek, temveč za neko blago, kje potem lahko preverjamo? In kdo je tisti, ki opredeljuje, ali gre za odpadke ali za blago? Ne me narobe razumeti, jaz sem proti pošiljanju odpadkov kamorkoli že pač. Znotraj Evropske unije je ravnanje z odpadki jasno določeno in uh, svoje, uh, svoje umazanije ne želimo uh, zmetati pred vrata in nazaj prijeti samo to, kar je moč ponovno uporabiti. Ampak vprašanje je, kako boste to opredelili, saj ne zadošča preverjati. Uh, dokumentacije. Papir je, kot vemo, zelo potrpežljiv. Potrebne so kontrole, potrebna so preverjanja na terenu. In tukaj se zastavi tudi vprašanje, kdo vas pri tem podpira. Vas uradi, eh, agencije na terenu podpirajo ali vas podpirajo tudi prejemniki, kajti tudi tisti, ki prejmejo to pošiljko, morajo biti vključeni. Tudi njim je potrebno povedati, da ni prav, da te pošiljke sploh sprejemajo. Hvala lepa. Last but not least, naša strokovnjakinja za e-odpadke in eh, nekaj drugih zadev, ki se je ukvarjala s tem dosjejem, Karin Ferbrand. Hvala lepa. Torej, veseli me, da sodim med strokovnjake. Morda ne, se ne bi eh, opisala kot strokovnjakinjo, sem pa zelo zauzeta na tem področju in ta tema me zelo zanima. Ob branju tega poročila, prebiranju teh številk, eh, človek zagotovo ni dobre volje. Kolegi so že večkrat povedali, da v gospodarstvu, ko potrebujemo te snovi, te surovine, predvsem pri e-odpadkih potrebujemo to surovino, ki jo mečemo proč naša, gospo, naša gospodarstva, to te surovine potrebujejo, pa se kljub temu gibljemo v tej napačni smeri eh, nezakonitih izvozov. Eh, direktivo smo pred kratkim preverili, predelali in skušali smo se upreti svetu, eh, ki mu eh, zadošča, da okrepimo nadzor in otežimo izvoz. Vprašanje pa je, ali to res zadošča. Ali zaradi tega direktiva daje boljši okvir Ali je potrebno postoriti še več, ali so potrebne dodatne pobude in zdi se mi, da je tako, ko si ogledam te številke. Eh, te so namreč precej alarmantne. Trg eh, to vrstne odpadke namreč potrebuje in kar zadeva nevarne odpadke, eh, moramo izvajati podobne ukrepe. Drugič pa se mi je porajala misel, kako čudno je, da v Belgiji in eh, na nizozemskem, sama prihajam iz Antwerpna, pristanišče v Antwerpnu verjetno poznate, in eh, dejavna sem tudi v eh, upravnem svetu pristaniških oblasti in tam smo sodelovali na široki podlagi, da bi omejili izvoz tega, teh e-odpadkov. Ugotovila pa sem, da je to problematično, spoštovani predsedojoči, mislim, da tudi vi imate s tem težave. Opazili smo namreč, da imamo tudi uvoz e-odpadkov. Tudi to ni nepomembno. Kateri so tisti odpadki, ki pri tu prevladujejo? Ali uvažamo e-odpadke, elektronske, električne odpadke in kaj se s temi odpadki dogaja? Ali je zakonodaja na tem področju v Evropski uniji dovolj stroga? Hvala lepa. Kdo bi se želel odzvati? Komisija najprej? prav. So, um, first, uh, well, uh, Mr. Prodi has uh, made... Uh, Dobro. Uh, e, gospod Prodi je spraševal o različnih zadevah v zvezi z nevarnimi odpadki. Želim povdariti predvsem naslednje. Vsi smo zaskrbljeni zaradi izvoza eh, dragocenih eh, materialov, dragocenih odpadkov v tretje države. To je prav gotovo v nasprotju z našimi prizadevanji glede učinkovitosti virov in je tudi jasno v nasprotju z našo politiko o surovinah. To je slabo za gospodarstvo, to je lahko slabo za okolje, vendar želim povedati, da gre za dva ključna vidika. Pri tem prvi je ta, da je izvoz dragocenih odpadkov samo del problema. Zdi se mi, da je še bolj zaskrbljujoče dejstvo, da sistemi za ravnanje z odpadki v Evropi, da niso optimalni. Torej tu To je treba na vsak način izboljšati ravnanje z odpadki v Evropski uniji. Ne vem, ali ste videli eh, zadnje statistike o eh, ravnanju z eh, komunalnimi odpadki v Evropski uniji. Eurostat je marca objavil te podatke. In ti podatki so zelo zanimivi. In sicer zato, ker kažejo, da je za komunalne odpadke uh, še vedno, uh, da se v glavnem um, mm, dajajo v odlagališča. 50 odstotkov vsega komunalnega odpada se spravlja v odlagališča. In to pomeni, da sedanji sistem, sistem namesto da bi uh, uporabili te odpadke kot vir, jih enostavno zakopljamo v luknjo. Potem smo poleti avgusta objavili kazalnike glede uspešnosti držav članic. Uh, z ravnanjem z komun s komunalnimi odpadki. In zanimivo je videti, da več kot deset držav članic ima stopnje odlaganja komunalnih odpadkov v odlagališčih, ki so više od 75 odstotkov. Torej, gospodinski odpadki, komunalni odpadki, to se enostavno zakoplje v odlagališčih in to je prav gotovo v nasprotju z našo strategijo glede učinkovite rabe virov. Potem nevarni odpadki. Pošiljke nevarnih odpadkov znotraj Evropske unije niso glavni problem um, poročilo komisije in tudi okoljske agencije pravita, da obstajajo utemeljeni razlogi za pošiljke nevarnih odpadkov znotraj Unije in sicer uh, pogosto potrebuješ zelo uh, um, sofisticirane objekte, ki so tudi zelo dragi za ravnanje s temi odpadki in vsi države nimajo teh infrastruktur. Da bi zagotovili torej optimalno ravnanje s takšnimi odpadki, včasih ne gre drugače kot s čezmejnim pošiljanjem teh odpadkov. Ampak, torej, mm, je pa tudi drug vidik ki nas bi moral še posebej skrbeti. In sicer ne vemo, da prihaja do tudi nelegalnega uh, pošiljanja teh podatkov, torej Ehm, v nekaterih državah imamo ustrezen nadzor nad tokovi teh nevarnih odpadkov, vendar vsak dan dobivamo tudi um, pritožbe in peticije, ki kažejo na to, da so. Ne, da nevarne odpadke tudi v državah članicah še vidno nezakonito odstranjujejo. Potem vprašanje gospe McEwen. ena od uh, glavnih zahtev za izboljšanje ravnanja z odpadki v Evropski uniji je več, je izboljšanje uh, ločenega zbiranja. To se mora izboljšati predvsem iz okoljskega vidika in to je, to tudi omogoča, uh, to je dobro izhodišče za delovanje sistema reciklaže. In v okvirni direktivi o odpadkih je to tudi zelo jasno izpostavljeno. Vprašanje gospe Klas. No, mislim, da obstaja soglasje, da elektronski odpadki in izrabljena vozila, vozila ob koncu življenjskega cikla, da so to naša glavna skrb, to sta torej največja problema. gospa Van Brindt je vprašala, če je prenova direktive dovolj. Upamo, da bo dovolj. Ampak gotovo bo tu en korak v pravo smer. E, torej ta obrnitev dokaznega bremena je po moje zelo koristen inštrument. In mislimo, da je prenova direktive prava pot in potem morajo države članice to ustrezno izvesti. Torej, naš namen je, da izdamo tudi smirnice glede razlage v zvezi z izvajanjem te direktive in to uh, in seveda bomo spremljali tudi eh, izvajanje eh, te direktive v državah članicah. Torej tudi ta situacija je zelo zaskrbljujoča. Na tem področju imamo neke vrste brzil. torej število ELV-jev in podatkov za to pravzaprav nimamo, um, gre za ta izrabljena vozila. Izvoz um, izrabljenih vozil, um, ki um, so označena kot rabljena vozila, torej vemo, da do tega prihaja. Kot sem že omenil, smo izdali smirnice za inšpekcije eh, izvoza rabljenih vozil. To je sicer prostovoljen instrument, ampak zdaj smo napovedali, da bomo eh, si to še bolj natančno ogledali in to tudi bolj natančno preverjali. In naprimer zakonodaja v zvezi s temi vozili ob koncu življenjskega cikla je nekaj, kar si bomo natančno ogledali. Izvedli bomo tako imenovane fitness čeke, tako da bomo videli, kako ehm, rešiti to veliko vrzel pri izvajanju te direktive na tem področju. Hvala. Ali želi še kdo kaj dodati v zvezi s tem? hvala in hvala tudi za postavljena vprašanja. Eh, sedaj bom odgovorila iz velika omrežja Impel. Gre predvsem za politična vprašanja, pa tudi za sedanje izvajanje eh, obstoječih eh, zakonov, torej ki smo. Želim se osredotočiti pri svojem odzivu na tisto, kar je povezano z izvajanjem zakonodaje. Kaj ti to je eh, glavno področje delovanja impela in članov. Eh, torej, slišali smo, da imamo zakone, ki ščitijo naravo, varujo naravo, to drži. In okoljski organi eh, trdo delajo, da bi izvedli ustrezne ukrepe in seveda je to možno še izboljšati in to je tudi naš cilj. Drugi element, ki ga prav tako vidimo, pa so ekonomske dejavnosti, ki niso nezakonite eh, dejavnosti in ki so tudi gonilovska, ampak zelo težko je eh, Eh, okoljski organi to nekako spremljajo in nadzorujejo. Eh, torej, pri neposrednih inšpekcijah ugotavljamo, da moramo zelo tesno sodelovati tudi z drugimi eh, odgovornimi regulatornimi organi in da moramo najti tudi poti za krepitev teh nalog naprimer, mogoče pošiljka odpadkov ni eh, glavno področje delovanja določenih organov, ampak morajo se ukvarjati tudi s tem. Za izboljšanje situacije eh, moramo eh, priznati, da eh, je treba vzpostaviti ostrezne zmogljivosti, da je treba eh, da potrebujemo tesnejše stike, predvsem tudi z organi v državah, kamor grijo ti odpadki, predvsem tudi eh, nezakonite pošiljke. Saj imamo bazalsko konvencijo in eh, to jim omogoča, da nastopajo kot naši partnerji pri zagotavljanju eh, korektnih pošiljk. Ampak mislim, da moramo najti predvsem partnerje v Južni Aziji, v Afriki, ampak ti partnerji so razmeroma šipki in mislim, da lahko um, se učijo od nas, ki smo bolj povezani v omrežja in uh, lahko jim pomagamo, da izboljšajo njihove zmogljivosti. In ob koncu menim, da smo naredili napredek in da je. Yeah se je delo okoljskih organov izboljšalo, imamo sedaj boljše instrumente z to revidirano direktivo. Torej tudi pri eh, sumljivih pošiljkah eh, imamo pravico jih kontrolirati. Hvala. Najlepša hvala. Čaki. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo hitro odgovorila na nekatera specifična vprašanja, potem pa tudi še nasplošno. Kar, zakaj je toliko teh odpadkov v Nemčiji in sicer, kaj ima Nemčija veliko teh naprednih tehnologij za ravnanje s odpadki, veliko Eh, kapacitet, pa tudi zelo dolge meje in zato prihaja veliko čez te meje. To je odgovor na to, vendar to kaže, da je v industrijski politiki posameznih držav so velike razlike. Eh, Linda je govorila o mešanju. Če imaš torej neko, nek trg, eh, kjer. Če si ogledamo 23. stran, potem vidimo, da gre za vrednote tudi znotraj EU pri teh tokovih odpadkov. Eh, in če se ne zavedamo vrednosti teh odpadkov, potem um, je to seveda škoda, da prihaja do tega mešanja drži. Uh, dokler gre veliko uh, odpadkov v sežigalnice, potem se je treba seveda vprašati, koliko imamo s pretvorbo v energijo ali z drugačno uporabo. Torej, ne bi bila presenečena, če bi, bi uh, v prihodnje s pravimi tržnimi spodbudami bilo manj tega mešanja odpadkov. Ampak treba je seveda tudi uh, javnost ozavestiti in seveda uh, je treba spodbujati ločeno zbiranje odpadkov, ampak tudi tako mora biti, da potem ob koncu ne pomešajo teh od, odpadkov in enostavno vse skupaj hitro sežgejo. Torej, uh, Eh, sežiganje ima eh, dobre in slabe strani, ampak to ni tema današnjega. Eh, torej, potem Baselska konvencija. Tu prihaja predvsem tudi do težav s poročanjem, ampak z revizijo tega bomo uveljavili poročanje vsako leto um, in mislim, da bomo na ta način tudi dobili več podatkov. Če si ogledamo to poročilo, potem je zanimivo, uh, koliko podatkov manjka in tudi kaj nam pove uh, pomankanje podatkov. Veliko, uh, če si ogledamo, prostore veliko, eh, naprimer barvnih televizorjev gre v eh, afriške države in vemo, da jih tam ne bodo dolgo uporabljali in to se bo nekje končalo v kot odpadek in eh, verjetno bodo ljudje ravnali s tem odpadkom, nevarnim odpadkom z nizkimi plačami. Mi moramo realizirati potencial vrednosti, vendar moramo predvsem zagotoviti tudi eh, strogost pri tem poročanju, obveznost poročanja. In če bomo imeli več diferencijacije, nam bo to eh, tudi bolje uspelo eh, izvesti inšpekcije, ki bodo bolj ciljno usmirjene. Ehm, in ustrizne ustrezni direktorat EU nam bo gotovo pomagal tudi, da bomo zagotovili večjo učinkovitost boljšimi podatki. Gospa Klas je tudi govorila o nadzoru. Um, potreba, potrebujemo dobre informacije in tudi ustrezno globino teh informacij. To naj bi izboljšalo to direktivo to je treba izboljšati. Pa ponoma se strinjam eh, z Viktorijo, Viktorijem, kar zadeva pranje denarja. Torej gre za pranje denarja in tudi za izgubo virov. To sta dve veliki značilnosti tega, kar Mislim, da pa je pravi korak v pravo smer, če želimo več podatkov o izvoru teh, poda e, teh odpadkov. Hvala vsem, ki so sodelovali v današnji razpravi, ki so odgovarjali na to temo. Mislim, da smo še enkrat zvedeli za pomembne pobude, dobili tudi pobude za razmislek, da nam nikakor ne more biti vseeno, da dragocene vire enostavno eh, pošiljamo zunaj EU, eh, moramo ostati še naprej aktivni. Hvala vsem, ki so danes sodelovali v tej razpravi. Hvala. wir werden einmal noch schnell umbauen, genau. Tako, torej zdaj bomo na hitro spremenili zasedbo. Nadaljevali bomo za naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 23. Kriza financiranja globalnega sklada za boj proti AIDS-u, HIV, tuberkulozi in malariji ter njen učinek na države EU, ki so najbolj prizadete zaradi primerov tuberkuloze odporne na več zdravil, zlasti Romunijo. In sedaj prisrčno pozdravljam predstavnika komisije, dr. Masuda Daro, Svetovne zdravstvene organizacije. Zelo sem vesel, da ste z nami prišli in boste razpravljali o tej zelo pomembni temi. Tako sedaj je vse v redu in pripravljeno, lahko torej začnemo. In beseda je sedaj samo vaša. Hvala lepa, spoštovane dame in gospodje v imenu eh, VHO-ja in gospoda eh, dr. Bertolinija ter kolege, v našem predstavništvu v Evropski uniji. Se vam zahvaljujem, da vam lahko podam predstavitev eh, na glede položaja z tuberkulozo in tuberkulozo odporno na več zdravil s povdarkom na Romuniji. To je torej eh, oris. Eh, moje predstavitve podal vam bom kratek povzetek iz regije. 53 držav članic, skoraj 200 milijoni prebivalcev je bilo vključenih v raziskavo. In eh, Ministrstva za zdravje v regionalnem odboru Svetovne zdravstvene organizacije eh, tudi v Romuniji so se torej, sestali in pogovorili o tej tematiki. Če si ogledamo MDR TB. Imamo letno 8,8 milijonov primerov to vrstne tuberkuloze odpore na več zdravil po vsem svetu. In če si to pogledamo z geografskega stališča, je to, kako bi svet izgledal. Indija, Kitajska in Afrika postaneta zelo veliki, Amerika in Evropa pa postaneta zelo majhni. V celoti eh, Evropa nosi samo 5-odstotni delež bremena tuberkuloze imamo pa zelo velik delež eh, MDR tuberkuloze. To je tuberkuloza, ki je odporna na več zdravil in sicer na vsaj dva najpomembnejša zdravila, zato je njeno zdravljenje zelo težavno. To so zadnji podatki. V Evropi imamo 380 tisoč novih primerov tuberkuloze letno, 81 tisoč je MDR TB primerov in nažalost 45 tisoč smrtnih primerov. Govoril sem s predstavniki Evropskega parlamenta in te številke so jih presenetile, da je tako velik delež tistih, ki umrejo zaradi tuberkuloze. Kakšni pa so trendi? V Evropi opažamo porast, a je zelo majhna. Pri smrtnosti žal nismo dosegli zastavljenih ciljev za Evropsko unijo. V regiji, ki jo eh, opisujem, imamo 53 držav članic, 18 jih je visoke prioritete, to so države bivše eh, Sovjetske unije. Romunija, Bolgarija in Turčija sta prav tako dodani tej skupini, v zeleni barvi pa vidite eh, države, ki so tudi države članice EU. Torej, tuberkuloza ni samo težava držav zunaj Evropske unije. Vidimo, da je nabor držav zelo raznolik. Eh, in to so države z 100 tisoč primeri pa do držav, ki imajo 200 tisoč in več primerov tuberkuloze. To so podatki o stopnjah eh, tuberkuloze, ki je odporna na več eh, zdravil. In veliko primerov, 75 odstotkov primerov eh, ljudi, ki so bili zdravljeni zaradi tuberkuloze, pri njih se bolezen ponovno eh, pojavi in sicer oblika, ki je odporna na več zdravil. Eh, tukaj vidimo globalne ravni, pa tudi raven Evropske unije. Tukaj imamo dve pomembni determinanti in sicer ena je preseljevanje, so migracije. Tukaj vidite odstotek primerov tuberkuloze v državah, ki te primere priglašajo in opažamo, da večina zahodnih držav eh, te primere zazna pri osebah, z, ki so se priselile. To so podatki, ki so pomembni tudi za čezmeni nadzor eh, širitve tuberkuloze. Pomembno je, da lahko eh, ljudi, ki trpijo za tuberkulozo, oskrbimo tudi zunaj posameznih držav. E, druga težavno področje so zapori. Če si pogledamo podatke izhodne Evrope, vidimo, da je v zaporih tuberkuloze zelo veliko. V nekaterih zaporih 2 do 2,5 odstotka zapornikov trpi za tuberkulozo oziroma je zbolelo za njo. In ta odstotek je 20 krat večji v zaporih kot zunanjih na področju Evropske unije kakšni so bili dosedanji odzivi na to dogajanje. 2007 so zdravstveni ministri eh, in ministri eh, za pravosodje ter drugi kolegi spostavili eh, regionalni odziv. Evropska unija je vzpostavila okvirni akcijski načrt za boj proti tuberkulozi, lani pa smo razvili tudi konsolidirani akcijski načrt za nadzor širjenja eh, MDR-TB. Cilj pa je, da omogočimo splošen dostop do zdravljenja tuberkuloze. To je trenutno velika težava. In v praksi moramo to zagotoviti, kaj če, če se ne bomo tu, m, mm, tuberkuloze opore na več zdravil lotili. Sedaj bomo imeli v prihodnosti še večje težave. Tukaj vidite uh, primerjave med Romunijo, uh, Evropsko unijo, države uh, eh, EA in pa evrodržave. Uh, pogostost in obolevnost sta bistveno višji, kot vidite. Šokantni pa so podatki o smrtnosti zaradi tuberkuloze. Uh, Eh, Pacijent v Romuniji ima šestkrat večjo možnost, da bo zaradi tuberkuloze umrl v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije. Še ena težava se pojavlja pri zdravljenju. In sicer zdravljenje MDR-TB je zelo drago. Ti stroški so eh, zelo visoki. 12.500 eh, so vsote, o katerih govorimo. Zelo zanimivi so tudi podatki o kohortah in zdravljenje leteh uh, je zelo učinkovito, kajti 70 odstotkov leteh je zdravljenih. Pacijenti, ki so pa zunaj teh eh, kohort, pa imajo eh, manjše možnosti in uspešnost njihovega zdravljenja je nižja od 20 odstotkov. Ko si ogledamo, kakšne so pričakovanja, Eh, rezultatov tega eh, akcijskega načrta. Kot sem že povedal, so ga razvile vse države članice v sodelovanju z CDC. No, na osnovi tega je Romunija razvila nacionalni akcijski načrt, zdravstveno ministrstvo ga je razvilo in ukolikor bo ta načrt izveden, bomo preprečili več kot 4500 MDR tuberkuloze, torej primerov MDR tuberkuloze in prihranili 250 milijonov eh, dolarjev stroškov. Torej, rezultati bi morali biti zelo pozitivni in učinkoviti. Zaključil pa bi z tole fotografijo, ki je bila posneta v Romuniji z premijejem, z gospodom Kuntom in našim regionalnim direktorjem na levi strani in bivšim komisarjem gospodom Dalijem, eh, komisarko gospodom Dalijem ki so skupaj eh, začeli z izvedbo tega akcijskega načrta in ki zagotavljajo, da se akcijski načrt izvaja še naprej. Eh, zahvaljujem se tudi svojim kolegom, ki so eh, pomagali pri izdelavi tega poročila in vam za vašo pozornost. Hvala za vašo predstavitev. Bila je zelo informativna. Številke, ki ste jih predstavili, so dramatične. Sedaj pa besedo predajam Evropski komisiji. Tako, izvolite. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Ime mi je Jan Pela in eh, delujem v DG Europe Aid in eh, ukvarjam se z evropskim eh, deležem sklada za svetovni boj proti HIV-u. Predstavljam tudi Evropsko komisijo države članice, kot so Belgija, Italija, Portugalska in Španija, pa tudi sodijo. Pod, eh, torej tudi njih predstavljam. Torej, eh, naš, eh, predstavljam um, svetovni sklad za boj proti MDR, tuberkulozi in HIV-u. Eh, vendar na začetku predstavitve bi stopil korak nazaj in nekoliko poenostavil eh, to, kaj potrebujete za dober načrt boja proti tuberkulozi. Potreben je eh, dober načrt. Zato pa potrebujete sistem, ki lahko načrt izvede. Še pomembneje pa je, da se morate zavezati izvedbi teh predlogov, ki jih podajate. Zato pa so pomembni zadostni finančni viri predvsem na področju tuberkuloze in na drug, področjih drugih bolezni, kot so malarija in HIV, je potrebno delovati in sodelovati s tistimi uh, skupinami prebivalstva, ki so posebej izpostavljene tem boleznim. Pri tuberkulozi to pomeni, da moramo delati z zaporniki, z izredno revnimi uh, državljani in skupinami, ki so posebej izpostavljene tuberkulozi. Potrebno je pomagati tistim ljudem, ki naj izvajajo te načrte um, in sicer tako politično kot na tehnični ravni. V Evropski uniji imamo številne podporne mehanizme za nadzor TB-ja. Na prvem mestu je eh, nacionalni zdravstveni sistem na nacionalni ravni. Ta nosi odgovornost eh, za organizacijo programa za nadzor eh, teh bolezni. Eh, To pa je tudi del naše zunanje politike in sicer, da skušamo države, s katerimi sodelujemo, eh, spodbuditi naj razvijajo zadostne eh, vire in zadostno, zadostno obsežne sisteme za boj proti tem boleznim. Na ravni Evropske unije, predvsem v državah, eh, kjer je breme tuberkuloze zelo veliko, so vzpostavljeni strukturni skladi oziroma jim je omogočen dostop do teh. Pomo program za pomoč javnemu zdravstvu. Na tak način pomagamo z sredstvi v boju proti tuberkulozi v teh državah. Glede tehnične pomoči Evropski urad za boj proti oziroma nadzor bolezni v Stokholmu um, ehm, že od leta 2008 izvaja akcijski načrt za boj proti tuberkulozi v EU gre za specifičen program in predano ekipo, ki se bori proti tej bolezni in ima tudi proračun za tehnično pomoč, ki jo lahko nudi državam članicam EU, ki imajo visoko breme uh, zaradi tuberkuloze. V okviru tega programa za javno zdravje se izvaja več projektov za te tuberkulozo. Imamo tudi tehnično agencijo za zdravje, in pa partnerstvo na področju boja proti tuberkulozi, ki vključuje deležnike na tem področju. Sodelujemo pa tudi v globalnem skladu za boj proti eh, tuberkulozi in malariji. Tu sodelujejo tudi države G8. Skupaj z komisijo so 2001. vzpostavili eh, mehanizem pomoči, ki naj bi pomagal državam z zelo uh, nizkim uh, eh, um, eh, gospodarskim, ki, um, ki so zelo revne. Te dejavnosti so bile zelo uspešne, kajti z njimi smo najrevnejšim prebivalcem sveta pomagali v boju proti tej, tem boleznim. Šlo je za zelo veliko uh, velik program, eh, kjer se je pokazala globalna solidarnost za te ljudi. Ta globalni sklad financira številne druge eh, projekte v boju proti HIV-u. Sicer ta obsega le 21 odstotkov mednarodnih finančnih sredstev, kajti tudi Svetovna banka veliko vlaga v boj proti HIV-u eh, in še številne druge pobude so, ki se ukvarjajo z tem za to boleznjo. Pri malariji, za, torej za boj proti malariji prispevamo 50 odstotkov globalnih skladov, pri eh, tuberkulozi pa samo globalni sklad skrbi za financiranje boja. Evropska unija je največja plačnica v ta globalni sklad, prispeva skoraj da 50 odstotkov sredstev, komisija je prispevala 100 milijonov evrov letno. 110 milijonov evrov letno je trenutna vsota, ki jo Evropska komisija prispeva iz EDF eh, e in DCA, torej Evropski razvojni sklad in instrumentov razvojnega sodelovanja. Eh, vse to namenjamo razvojni pomoči in to prijavljamo kot razvojno pomoč OECD. To je del eh, cilja, ki smo si ga zastavili, da bi Eh, nič cela sedem odstotkov evropskega BDP-ja namenili eh, tem ciljem. Torej, kot vidimo, večje evropske države oziroma eh, večinska sredstva prihajajo iz večjih držav Evropske unije, Evropska unija pa je največji enoten donator. Španija med drugimi so zelo zgodaj začeli prispevati v ta sklad in sicer v bistvenem obsegu tudi v preteklih letih, potem pa so tu države, ki eh, so manjše po velikosti, pa kljub temu veliko prispevajo, torej prispevajo velik delež sredstev. Eh, Švedska, Danska, Irska in Luksemburg so med njimi. Ali imamo trenutno krizo v svetovnem skladu, odvisno kako si zadevo ogledamo glede na povečanje razpršenega financiranja. Eh, torej, ta razvoj je eh, zelo hiter. Letno je bila razpršitev sredstev zelo velika. Na tak način eh, smo na impresivni način pomagali najrevnejšim državam. V letu 2010 je to obsegalo 3 milijarde evrov, 2011 2011 smo v svetovnem skladu imeli težave z managementom, kot veste. In zato smo uvedli reforme, ki so bile pred kratkim zaključene. Vendar pa je zaradi tega prišlo do upada na 2,7, za 2,7 odstotka, eh, ne, <laughs> zaradi do upada na 2,7 milijard evrov sredstev, ki bodo pa ponovno zrastla v naslednjih dveh letih naslednje leto že na 3,3 milijarde. Torej, tako rekoč eh, svetovni sklad bo lahko letno uh, plačal več kot 3 milijarde dolarjev, eh, neke bistvene porasti te vsote pa ne bomo zaznali. To je bilo tako v preteklih letih, v prihodnosti kratkoročno gledano to ne bo mogoče. Nikakor pa nimamo krize, uh, Eh, kar bi v bistvu pomeni, torej eh, sredstva v globalnem skladu se ne bodo bistveno zmanjšala. Kakšna je porazdelitev med posamezne bolezni? Veliko, ve, ve, največji delež gre za boj proti HIV, na to malarija in TB 3,8. To so kumulativni rezultati, ki jih vidite tu, 9,3 milijonov ljudi. prej, je prejelo eh, zdravljenje. 270, eh, eh, torej 3,6 milijona ljudi pa je prejelo zdravljenje za HIV. Poprečje, torej celostna slika je dokaj dobra, ampak napredki so zelo neenakomerni od države do države, zelo različni. Številne države kažejo bistvene napredke, ampak predvsem v Afriki je napredek omejen. Sem moramo usmeriti več pozornosti. Če si sedaj ogledamo Evropsko unijo, kdo torej prejema največ denarja iz eh, svetovnega sklada. Uh, WHO ji navaja prioritetne države, eh, kjer so ki v preteklosti zaznali tudi bistvene napredke, eh, zato eh, niso zaprosile za dodatna sredstva. Estonija je prijela za HIV več kot 10 milijonov evrov sredstev ta finančna sredstva so se iztekla leta 2007. Romunija in Bolgarija še zmeraj prejemata eh, denar iz sklada, eh, nekje 65 eh, do 68 milijonov evrov. Potekli bodo, torej to bo poteklo v prihodnjih dveh letih. Poglejmo si sedaj Bolgarijo. Iz nacionalnega proračuna je Bolgarija povečala soto denarja iz 9,1 na 9,8 odstotkov in eh, zunanje vire je zmanjšala iz 1,9 odstotka na nič. Imajo strategijo za boj proti tuberkulozi v eh, letih 2013 do 2015, ki bojo namenili 37,4 milijone evrov. Eh, temu bo svetovni sklad primaknil 5,2 milijona evrov. Za letošnje leto bo vlada krila 60 odstotkov letnih stroškov za boj proti tuberkulozi. Eh, ta odstotek se bo do leta 2015 dvignil na 100 odstotkov, ko bo eh, do donacije strani svetovnega sklada eh, zapadle. V Romuniji smo opazili tudi bistven porast sredstev strani države iz 9,1 na 10 odstotkov. Zunanji viri pa so k stroškom pristavili 5,7 odstotkov, zdaj pa so pri nič odstotkih, torej v letu 2009, so že dosegli to raven. V Romuniji imajo tudi nacionalni načrt za boj proti MDR tuberkulozi, ki, katerih eh, stroški znašajo 23 milijonov evrov, eh, globalni sklad tukaj eh, donira 3,7 milijonov evrov. In ob obisku eh, zdravstvenega komisarja in eh, regionalnega komisarja za Evropo VHO v Romuniji eh, je bila predanost eh, premijeja Viktorja Ponteja, ki se tako njega kot njegovega ministra, ki se zauzemata, da v celoti eh, Romunija kot država prevzame financiranje tega boja, želita si tudi okrepiti zdravstveni sistem na tem področju. Torej, to je bilo zares navdušujoče, poleg tega pa zdravstveni minister eh, Romunije z VHO namerava vsaki dve leti poročati o napredkih po torej, obisku VHO v Romuniji. Hvala lepa. Sedaj pa bi dal možnost, da zastavite vprašanja. Prvi je kolega Tana Jesko, na to kolegica Hibner. Hvala, predsednik. Večina gotovo pozna moje stališče s tem v zvezi. Sem pa hvaležen za to priložnost, da lahko še osvetlimo to vprašanje, sploh v Romuniji. Kot prvo, bi se rad zahvalil dr. Dari za zelo realističen, konkreten prikaz dogodkov v Romuniji. Rad bi izpostavil nekatere točke, ki jih je doktor že povdaril. Bi pa dodal še nekaj svojih dejstev oziroma številk. Kakšna je torej situacija v Romuniji? Lahko to pogledamo z dveh zornih kotov. Kot prvo, okoli 70 odstotkov je um, uspeh zdravljanja um, znotraj kohorte z globalnim skladom, zunaj globalnega sklada pa samo 20 odstotni uspeh uspeh. Kako eh, in zakaj je prišlo do tega? Pri globalnem skladu imajo um, pacijenti dostop do zdravil za MDR tuberkulozo, teh sicer v državi ni na voljo. Um, Bolnišiča oskrba in zdravljanje sta bolj nadzorovana, zato so rezultati toliko boljši. 2. oktobra 2012, kot ste že povedali, pa je romunski minister za zdravje sprejel nacionalni načrt za MDR tuberkulozo. 23 milijonov evrov um, za 4 leta bo finančnih sredstev, to je okoli 2,7 milijonov na leto. 75 odstotkov um, ne bi bila um, raven uspešnosti zdravljenja do leta 2015. Trenutno je, kot rečeno, um, raven um, zunaj sklada 20 odstotkov. Um, nacionalni proračun um, Romunija za MDR je bil prej 4 milijone evrov, sedaj naj bi to povečali na 5 milijonov za 2013. Vsega skupaj naj bi dodelili sredstev za 5 milijonov za tuberkulozo in pa še um, dodatnih 5 milijonov za MDR 2013 se bo torej um, skupni proračun povečal um, na 10 milijonov, povečal za dvakrat. Ampak je pa treba upoštevati torej um, 5 milijonov za MDR tuberkulozo. Tukaj marsik odvisno tudi od tega, kako bodo um, glasovali o proračunu decembra to leto. Če proračun ne bo sprejet, potem to pomeni, da bomo samo dodali en milijon um, za MDR tuberkulozo. Potem um, mehanizem za financiranje. Prehodni mehanizem bo začel delovati 1. januara 2013. Romunija bo prejela 3,6 milijona evrov za dve leti. To pomeni 1,8 milijona na leto. Tako bomo pridobili eh, sredstva za 300 pacijentov za mandrov tuberkulozo, torej za um, ugotovitev bolezni, za zdravljenje. Eh, in pa še posebno za obravnavo ljudi z podeželja in pa z oddaljnih območij. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da imamo v Romuniji okoli 1500 takšnih bolnikov z MDR tuberkulozo. Ti naj bi se sicer trenutno zdravili, ampak Za nekatere ljudi pa Romunija ni imela zadosti sredstev, nismo mogli postaviti diagnoze bolezni. Zato je ta številka 1500 relativna, morda ni čisto točna. Prav tako organizacija pravi, da mora Romunija porabiti 20 milijonov evrov na leto za zdravila proti rezistenci za madrotuberkulozo. Trenutno situacijo pri nacionalnih programih za MDR tuberkulozo in pa TFM, bo Romunija porabila 8,2 milijona evrov na leto. Če pa proračun ne bo sprejet, pa um, 13,2 milijona evrov na leto. Imam nekaj vprašanj za komisijo komisija, ali bi lahko podprli Romunijo in druge države, sicer tako, da bi um, revidirali kriterije za upravičenost do tega globalnega sklada, lahko bi obložili kriterije um, glede um, držav srednje visokim BDP. Potem naslednje, um, nekatere um, stvari, kot je na primer MDR tuberkulozo, bi lahko um, obravnavali tudi preko strukturnih in kohezijskih skladov. Ali je to mogoče? Potem naprej, kakšne ukrepe predvidevate za to, da bi Romuni pomagali um, k temu, da ohrani trenuten napredek, da naredimo še kakšen korak naprej in pa da preprečimo um, povečano število primerov um, MDR tuberkuloze v prihodnih letih. Pa še tole, ali nameravate um, še okrepiti um, sredstva za globalni sklad. Pa še eno pomembno vprašanje za konec. Po kakšnih drugih kanalih lahko še EU pomaga v boju proti madero tuberkulozi, da bi na ta način prepričali epidemijo po celotni Evropi in pa da bi tudi okrepili um, razvoj in raziskave. Za gospoda Daro um, imam še vprašanje, ali imate še kakšne druge možnosti, da bi zapolnili to finančno vrzel glede Romunije. Um, in pa kot drugo, kakšne so najboljše rešitve za to, da bi preprečili to čezmejno zdravstveno grožnjo oziroma omejili doseg in širjenje. Hvala. Dziękuję bardzo. E, we wszystkich e, pismach medycznych i... Hvala. posod po znanstvenih publikacijah, po univerzah, študentom vedno pravijo eno in isto. Profesori pravijo vedno, preventiva je boljša kot kurativa. Oba govorca bi prosila za nekaj informacij. Kot prvo, kako se povečuje ozaveščenost, sploh glede ajca. Kako zagotovite preventivo. Vemo, um, včasih um, je um, kakšen nov bolnik, ampak to je včasih predvsem um, tudi problem življenjskega stila. Potem tuberkuloza, to je precej um, nenavadna, posebna bolezen. Ponavadi je to posledica naprimer neprimerne prehrane ali drugih napak pri življenjskem stilu. Ali imate kakšne študije, s katerimi bi ugotovili, um, kateri ljudje so še posebno izpostavljeni eh, temu tveganju zaradi preslave prehrane. V Romuniji je veliko takšnih primerov, ampak po vaših številkah pa mislim, da je razvidno, da se bo po Evropi um, še povečalo število tuberkuloze. Sicer se števile, številke znižujejo, ampak vendarle mislim, da bo um, morda prizadeto veliko ljudi. Um, kolikor sem videla, veliko porabimo za zdravila, za zdravljanje tuberkuloze prav tako tudi za preprečevanje AIDS-a oziroma HIV. Prav tako imamo posebno pripravo za um, odpornost na tuberkulozo. Ali imamo um, zadosti dobre študije, analize, ali iščemo kakšna nova zdravila naprimer zdravila, ki bi nadomestila trenutne um, zdravstvene rešitve. Pa še nekaj me zanima, če se sicer niste omenili. Globalni sklad se ukvarja tudi z malarijo. V neki ameriški publikaciji sem videla tole. Znanstveniki so našli novo sredstvo za boj proti malariji. Kakšne so te nove rešitve? Lahko bi našli nove rešitve za preventivo in kurativo za malarijo. Ali imamo kaj podobnega kot v Ameriki tudi v Evropi? Naprimer, nekatere študije so upravljali v Amazoniji, ti rezultati študij so bili precej presenetljivi. Uh, kaj pa v Evropi, ali imamo takšne podatke študij ali ne. In če niso um, ti na voljo, ali bi se lahko morda povezali z nekaterimi znanstveniki, ki so pripravili te nove metode. Um, gotovo je kdo vložil tudi kakšen patent po svetu s tem v zvezi. Hvala, gospod doktor Baro. Prosim, da odgovorite. Uh, uh, Hvala. Glede financiranja. No, mislim, da o tem lahko govorimo poznaje. Sedaj. Tukaj ne morem govoriti um, glede vlade in glede um, komisije. Kot veste, obstaja vrzel. Če te ne bomo zapolnili, potem bo ta vrzel čez nekaj let, če toliko viša. Za vsak um, porabljeni dolar um, za madero tuberkulozo lahko prihranimo do 10 dolarov. Torej, ena proti 10 je ta uh, količnik. To mora biti sporočilo. Moramo čimprej obvladati to bolezen modre tuberkuloze, preden uide izpod nadzora. Potem nadzor na mejah med državami nikakšnega mehanizma za nadzor. Nažalost, ljudje se gibljajo um, preko meja, ampak uh, takšnih pacijentov se ne spremlja. mečari za te programe in pa ministri za zdrave morajo um, pripraviti svežen za takšno spremljanje. Ta dokument sicer je že sprejet, ampak je pa treba še izvajati. Pri izvajanju treba potem pogledati tudi pravne vidike, pa tudi finančne vidike. Naprimer, če nekdo odide v drugo državo, potem mora pogledati, kdo potem pokrije te stroške za bolnika. Uh, Nekaj dobrih zgledov sicer že poznamo po celotnem svetu, naprimer v Mehiku ali v Mehiki ali pa v ZDA ima zelo um, dober nadzor na mejah, ampak v Evropi nažalost pa tega še nismo uspeli doseči. Sedaj mm, želimo delati na tem skupaj z ministri za zdrave. Potem socialne komponente, um, res je to zelo pomembno vprašanje. Uh, nekateri um, dejavniki iz držav članic so sicer poznani, ampak eh, tuberkuloza ne prizadene samo revnih ljudi. V preteklosti se je vedno zdelo, kot da tuberkuloza um, obstaja samo med zaporniki ali pa revnimi ljudmi. Ne, vsak to praktično lahko dobi to zaradi bakterij. Um, večina um, je um, obolelih ravno zaradi bakterij. Je pa res, da slaba prehrana lahko pospeši takšen uh, proces oziroma ga poslabša. Je pa sveda treba izboljšati socialno strukturo in torej pri tuberkulozi je treba izboljšati um, klinične vidike, pa tudi zdravstveno socialne vidike. Potem nova orodja, novi mehanizmi, seveda potrebujemo to tudi um, novo cepivo, kajti trenutno cepivo ni učinkovito. Učinkovito je samo proti nekaterim oblikam tuberkuloze med otroki. Opravljeni so bili nekateri klinični testi, v večini jih je financirala Evropska unija. Upamo, da bomo kmalo dobili kakšno novo cepivo, ampak v naslednjih dveh, treh, dveh, treh letih gotovo ne. Sedaj se je pripravila tudi nova zdravila, potrebujemo takšna zdravila, da bomo zdravili pacijente. Ampak, če zdravstveni sistemi ne bodo reševali glavnih problemov, potem tudi ne bo novih zdravil. Zdravstveni sistem mora pomagati pacijentu um, da se opravi ustrezno zdravljenje. Potrebujemo več raziskav, več razizvo, razvoja na tem področju. Tukaj lahko EU uh, skupaj z državami članicami veliko stori na boljših znanstvenih um, raziskavah. Hvala. Yes, Komisija. Hvala lepa. Glede financiranja, kako lahko financiramo nadzor uh, tuberkuloze v EU. Mi imamo gotovo veliko finančnih priložnosti, zato je morda to najboljše mesto za takšen nadzor. Ampak kakorkoli že um, v EU mora to predvsem um, organizirati nacionalne vlade. To se zahteva, potrebujemo dolgoročno um, strategijo in pa um, trajnostni načrt financiranja. Prav tako potrebujemo tudi politično voljo za to, da bi um, dali finančne prioritete za um, zdravljenje in pa za ukrepanje v državah, kjer to že obstaja. V EU imamo veliko možnosti, um, da bi prišli do takšnih finančnih sredstev. Omenili ste naprimer tudi strukturne ali pa regionalne sklade. To je morda največja priložnost za, um, za takšne ukrepe, kajti um, zneski v teh skladih so visoki potem celotne naložbe za 2013. Um, 5 milijard je bila ta številka, to je samo 1,5 odstotka od um, vseh um, sredstev iz strukturnih skladov. V tri področja lahko predvsem investiramo. Um, neposredni zdravstveni sektor, zdrav na splošno, um, infrastruktura, potem posredne zdravstvene naložbe um, kjer naprimer preko zaposlovanja ali pa preko um, delovnega trga lahko vplivamo na zdravje in pa potem še um, drugi sektori, ki lahko vplivajo na zdravstveni um, dejavnik. Torej lahko preko različnih področji to financiramo preko različnih povrat, nepovratnih sredstev. Prav tako um, imamo tukaj še druge stvari, naprimer programi javnega zdravja, tudi to se da um, izkoristiti, ampak um, 50 milijonov je celoten znesek pri takšnem programu, torej um, ti zneski gotovo niso tako zelo veliki, države na koncu ne bodo veliko dobile iz tega. Ampak uh, tehnično sodelovanje, uh, medsebojno učenje, izmenjava najboljših praks, tehnična pomoč, finančna podpora od ECDC in pa program javnega zdravja ter pa um, skupine zdravstvenih strokovnjakov. Um, vse to so dobre mehanizmi. Potem okvirni program 7. Veliko sredstev gre za takšne bolezni, sploh za naprimer um, tuberkulozo, veliko takšnih sredstev se namenja za raziskovalne institucije v EU, ki delajo na boju proti tem boleznim. Ta finančna sredstva so vezana na um, konkretne predloge oziroma vloge. Um, potem pa globalni sklad, ali nameravamo povečati ta sredstva. 100 oziroma od 2011 do 2014 imamo 313 milijonov, to je dobrih 100 milijonov na leto. Za naslednji večletni finančni okvir, ki se začne leta 2014, pa imamo drugačne številke. Um, Marsikaj bo tukaj odvisno od tega, kakšna bo splošna številka v MFF in pa koliko bomo potem um, raz, dali za razvoj. Iz evropskega um, sklada za razvoj se potem dodelijo tudi sredstva za boj proti bolezni, torej za globalni sklad. To se potem lahko porazdeli samo med um, države, ki jih tako tako opredeli OECD. To niso EU um, države. Um, potem težko rečemo, da bomo imeli naprimer um, ta sredstva za pomoč. Um, ki se bodo uporabljala za pomoč v EU državah, ne pa izven EU držav v državah v razvoju. Pri trenutni razvojni politiki se želimo predvsem osredotočiti na najrevnejše države po svetu. Globalni sklad um, je sprejel nov model financiranja, ki omogoča večjo predvidljivost. Um, jasno se osredotočamo na najrevnejše države, kjer imajo največ izbruhov bolezni, pa kjer so um, položaji najslabši to potem pomeni, da se bo um, relativni um, sklad za um, države srednje velikim BDP-jem um, znižal na račun um, tistih, ki imajo več držav, revnejše države. Torej. torej bo za vzhodno Evropo manj sredstev. S tem se moramo soočiti, ampak še vedno je pa tudi res, da moramo vlagati v nadzor tuberkuloze in HIV preko meja. Tukaj ne gre samo za solidarnost, ampak eh, moramo to početi tudi v svojem interesu, kajti um, tuberkuloza in pa eh, HIV oziroma AIDS um, sta bolezni, ki jih um, praktično uvažamo iz um, vzhodnih delov Evrope. Zato moramo misliti tudi na to. Ampak globalni sklad je mišljen um, za tiste države, ki si sploh ne morejo privoščiti takšnih storitev oziroma služb zdravljena. Ampak v manjši um, meri pa lahko ta globalni sklad vključimo tudi nekoliko bogatejše države, torej eh, srednje razvite. Ampak, kot rečeno, še vedno moramo prepričati vlade, da bodo to prevzele kot svojo prioriteto, zato da se borijo proti tem boleznim in to preko finančne in tehnične pomoči, kjerkoli je to že mogoče. Mislim, da imamo ustrezne instrumente na ravni EU, tako uh, pri notranji in zunanje politiki, ter pri finančnih instrumentih. Ampak um, bolje moramo uporabljati takšne instrumente v dialogu z vsemi državami članicami, ter tudi um, sosednjimi državami. Najlepša hvala. S tem smo pri koncu eh, kroga vprašanj in odgovorov. Eh, hvala, se, um, hvala obima predstavnikoma zdravstvenih organizacij. Hvala, da sta poudarila, uh, kako pomembna je ta tematika in koliko je tudi pritiska v tem. Oba sta omenila, da vse stane denar, zato pa bo šlo v naslednjih tednih in mesecih. Treba je zagotoviti pametno financiranje naših politik, tako da se bomo lahko borili proti resnim zdravstvenim težavam. To bo hud boj in potrebujemo vso vašo podporo. Hvala obima kolegoma za, ta, za to razpravo. So, wir kommen. Sedaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu. Izvedbeni akt o krmi in živilih iz Japonske po nasreči, nesreči v Fukushimi. Uro in dvajset imamo časa za to. E, imamo vse jezike, celo hrvaščino in mislim, da moramo izkoristiti ta čas. Vi zastopate kolegico Rivazija, to drži. Prosim, da začnete. Euh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, bom govorila francosko, se pročujem hrvaške tromače. V imenu okoljevarstvenih eh, agencij bi rada umenila pomisleke glede vsega, uvažanja krme in živil iz Japonske po nesreči v Fukushimi. Po nesreči v Fukushimi um, se je to uh, vprašanje torej odprlo. Naj omenim dve stvari. Vsebinsko in pa glede oblike. Kot prvo glede vsebine. Ne sprejemamo tega, da bi um, omejili um, to vzročene še pred uvažanjem um, v EU samo v nekaterih oddelkih, ki so zapisani v četrti prilogi predloga uredbe. Um, na sveti so zelo jasni. Sedaj je situacija um, zelo negotova na japonskem zaradi nesreče v Fukushimi. Prav zato sedaj ne moremo reči, da je ta situacija stabilna oziroma um, pod nadzorom. Um, radioaktivne um, snovi um, se še vedno lahko izločajo, to ni izključeno. Zato menimo, da sedaj še prezgodaj, da bi. Um, zmanjšali ta vzorčena in pa preliminarne analize glede um, krme in pa živil iz Japonske v EU. Prav tako mislimo, da je treba nadrevati kontrole glede vseh proizvodov, ki bi lahko bili okuženi um, in pa na vseh um, mestih, tako da bi preprečili morebitno uvažanje um, radioaktivnih snovi v EU iz teh omenjenih proizvodov potem nestabilnost reaktorov v Fukushimi, um, glede na to, da so ti faktori še vedno nestabilni, ne moremo zmanjšati pogostnosti um, kontrol, to je v desetem členu, niti um, pogostnosti poročanja rezultatov komisiji. Komisija um, se sklicuje na 53. člen um, iz uredbe 2012, um, to je, um, gre za varnost živil v tem členu je predvsem govoril naslednjem. Komisija je sprejela vse ukrepe za to, da bi preprečila tveganje za človeško zdravje, za zdravje živali in pa varstvo okolja. Predlog komisije um, v trenutni obliki precej zmanjšuje raven zaščite človekovega zdravja in to ni v skladu s ustreznimi zahtevami. Komisija je presegla svoje, um, izvršna, um, izvo, svoje izvršna poblastila potem um, drugi pomislek je pa um, bolj oblikovan. Um, to torej govorim sedaj v imenu um, evropskih okoljevarstvenih organizacij. To je sedaj bolj tehnična stvar, ampak um, upam, da um, bo zato odgovor komisije še toliko bolj konkreten in um, tehničen. Gre za peti člen uredbe 182-2011. Eh, eh, v skladu z 11. členom te uredbe um, ima Evropski parlament možnost, da kadarkoli um, komisiji pove naslednje. Po našem mnenju, uh, pravi parlament, um, lahko um, določeno kaj presega poblastila komisije. Če se to zgodi, mora komisija revidirati um, predlog. Uh, izvedbenega akta, pri čemer mora upoštevati stališča Evropskega parlamenta. Mora tudi uh, obvestiti parlament in svet, če želi um, pripraviti oziroma spremeniti um, takšen izvedbeni akt. V takšnem primeru um, pa Evropski parlament ni imel možnosti, da se odzove oziroma da um, pove pomisleke glede takšnega izvednega akta, to, kar je v skladu z uh, preomenjenim 11. členom. Prav tako parlament ni imel časa, da se odzove na prvi predlog, kajti ta je bil uložen 12. oktobra. Um, Koreper je to sprejel um, 19. oktober, zato je um, 26. oktober 2012 komisija na koncu že sprejela takšen ukrep. Mislim, da je um, obžalovanja vredno, če že ne, nespremljivo, da je bil pro, uh, proces tako zelo hiter. Kaj to posledično pomeni? Bi nam lahko prosim povedali, um, kaj se bo zgodilo sedaj? Um, ali se boste odzvali na ta danes izraženi pomislek? in um, torej, ali ga bo mogoče ustrezno poštevati oziroma spremeniti predlog. Dank. Najlepša hvala. Gospa Robi, ki je še malo dvignila glas, potem spet postala tišja. Sedaj pa želimo tudi odločen in glasen odgovor komisije. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je ne vais pas faire. Hvala lepa. Znate, da sam ne bi preveč obremenjeval hrvaških tolmačev. Um, ehm, 29. marec uh, eh, 2012 uredba iz tistega datuma je 1. novembra prenehala veljati takšna je bila takratna pravna situacija. Torej, če se nič ne bi zgodilo, če komisija ne bi dala pobude um, pred 1. novembrom 2012, potem prejšnji ukrepi um, preneha veljati. In ne bi imeli nobenega um, ukrepa za nadzor, niti um, za izvoz oziroma uvoz japonskih um, proizvodov. Ti japonski proizvodi bi brez kontrole lahko prihajali v Evropsko unijo. nismo se želeli zaplesti v takšno situacijo, ko kontrol sploh ne bi bilo. Seveda smo se pogovarjali z japonskimi organi. Oni so seveda želeli, da omilimo nadzorne ukrepe. Ampak smo pa tudi čakali na zadnje rezultate um, žetev um, in pa um, letin, naprimer um, riža, sadja in pa zelenjave. To se, to se je sveda zgodilo poleti. Zato smo potem na koncu um, 10. oktobra ta predlog um, predložili parlamentu. Um, res je Koreper to potem 19. že sprejel in mi smo na koncu to sprejeli 26. oktobra, začelo pa je veljati 1. novembra pri reviziji um, te prejšnje uredbe smo želeli sprejeti um, previdostne ukrepe in sorazmerne ukrepe. Bene smo pa tudi želeli um, ohraniti kar se da visoko zaščito evropskih potrošnikov pred takšnimi um, izvo, um, uvozi japonskih proizvodov. No, sam sicer o tem ne moram soditi, ampak gledajte, um, položaj, glede tamkajšnjih um, reaktorjev, je lahko ne vem, kakšen. Nekdo reče, da je pod nadzorom, kdo drug pa spet ne. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ali se bo situacija izboljšala ali poslabšala. Mi pač tega ne moremo sedaj povedati. Japonski organi seveda pravijo, da je uh, položaj pod nadzorom. Prav tako so nam številni testi pokazali, da zelo resno jemljajo ta položaj. Od 11. marca um, 2011, ko se je ta situacija torej začela. Um, 300 tisoč testov so na japonskem opravili glede različnih živil um, in pa krme po različnih um, mestih, sploh okoli Fukushime. Um, od začetka leta 2012 so opravili 167 tisoč testo. To torej pomeni, da vendarle um, imajo zelo visoko stopnjo kontrole. To seveda počnejo predvsem zaradi domače porabe teh um, proizvodov, pa tudi za izvozne proizvode. Kajti, gotovo veste, da morajo tudi pred izvozom vedno um, opraviti kontrolo. Sploh um, iz teh um, 12 mest od 11. marca, od vsega začetka, je bilo upravljenih več kot uh, eh, 3000 testov uh, v državah, uh, članicah EU, poleg vseh japonskih testov, ki so bili ravno kar omenjeni. Junija 2011, torej pred dobrim letom, je Francija odkrila strupeni čaj. Potem se ni zgodilo nič podobnega. Uh, države um, EU niso opazile drugih um, težav v drugih japonskih številih. To potem pomeni, da lahko um, kar legitimno rečemo, da um, lahko zaupamo tem japonskim testom in njihovim rezultatom. Sedaj pri teh novih ukrepih smo res um, nekaj spremenili glede na prejšnji položaj. Uh, predvsem za um, dve mesti, smo zmanjšali kontrole, ampak za eno glede čajo in pa glede gob smo to ohranili. Um, glede gobe so rastline, ki um, absorbirajo radioaktivne um, snovi in zato je treba to zelo skrbno trovati. Potem um, tam za mesto Kolifokošime smo ohranili ukrepe, ki smo jih sicer že imeli prej, torej, da se testira um, vsa živila, kjer je prisoten tudi alkohol. Torej, zato imamo kontrolo, potem za drugih devet, um, skupaj enajst. Tukaj pa velja, da smo sprejeli um, seznam 41 proizvodov, kjer se vse sestavine kontrolira. Torej, japonski organi morajo že pred um, izvozom to kontrolirati. To je v bistvu potem velika večina um, sploh japonskih izvoženih proizvodov v EU. To um, v glavnem um, niso um, kakšni proizvodi z um, kratko življenjsko dobo 2-3 mesece, um, za te proizvode se je skazalo, da um, gotovo niso bili okuženi, kajti ti proizvodi um, so bili pridelani dalec stran od Fukushime, torej ni bilo mogoče, da bi bili okuženi. Um, njihova pridelava ne trajava dolgo časa, zato se je nam zdelo, da jih ni treba vključiti na ta seznam. Ampak smo pa tudi um, vseeno ohranili ta seznam 41 proizvodov, Prav tako smo še um, ohranili to pokostnost kontrole na petih odstotkih za vsa ta mesta nadzora. Zakaj? Ker se nam je zdelo nujno, da se ohrani dodatna stopnja kontrole poleg um, japonskih kontrol. Torej, junija 2011 so francozi odkrili dve pošiljki čaja, ampak razen tega pa države članice EU niso odkrili nikakršnih drugih um, pozitivnih rezultatov okužb. Naj pozamem, mislim, da smo sprejeli sorazmerne ukrepe. Ti ukrepi so prilagojeni situaciji in pa um, izboljšavam na japonskem. standardi so takšni, kot so. Japonski standardi so celo strožji, kot pa naši evropski standardi, ki smo jih tudi mi imeli eh, po Černobilu. Japonci so sami sprejeli zelo visoke standarde. Eh, o tem smo že pred nekaj meseci tukaj govorili. V zakonodajo smo mi prevzeli japonske standarde. Japonski standardi so pravzaprav najstrožji na celem svetu. In potem, da odgovorim na vaše drugo vprašanje, po našem mnenju nismo presegli svojih pristojnosti. Um, v skladu s 53. členom preomenjenega dokumenta smo sprejeli ustrezne ukrepe, odzvali smo se na to nesrečo, ki se je zgodila pred letom in pol. Ampak, če um, bodo reaktori ponovno začeli onesraževati okolje, če bo prednovo prišlo do uh, fuzije, potem bomo sprejeli drugačne ustrezne ukrepe. Posledično. To seveda um, sedaj pomeni, da živimo v sedanjem času mi se lahko praktično kadarkoli odzovemo, eh, jo zelo, zelo na hitro spremenimo predpise in ukrepe, če se zgodi, da um, bo prišlo do povečanega tveganja um, okužbe oziroma eh, strupenosti zaradi um, dodatne intenzivnosti v reaktorju. Nam se zdi, da smo vse ustrezno, vse skozi prilagajali dogodkom. 1. novembra bi sicer ukrep prenehal veljati in mi pač nismo želeli um, tega, da bi ostali na um, na suhem. Mi smo se vse skozi samo želeli prilagoditi situaciji. Hvala lepa, gospod predsednik, to je vse zaenkrat. Hvala, gospod Poli. S tem smo pa res na koncu današnjega dnevnega reda. Kaj naj rečem kolegicam? Želim Eh, lep večer tudi vsem eh, predstavnikom komisije. Naslednji sestanek je 17. in 18. decembra v Bruslu. Vse kolegice vabim, lahko pridejo tudi kolegi. 17. decembra v ponedeljek zvečer ob 8. Uh, eh, bo majhen sprejem. Invija pred Božičem, tako kot je že tradicija. Uh, malo nekaj bo za pojesti in za popit, tako da bomo skupaj zaključili to leto. In veseli bi bili, če bi se veliko kolegov udeležilo tega sprejema. Pondeljek ob 20. uri. S tem končujem sestanek, vsem želim lepo pot domov oziroma prijeten večer.